Good morning again. Good morning. Dobro jutro vsem skupaj, spoštovani kolegi, nadaljujemo z delom. Imeli smo sestanek koordinatorjev, sedaj pa ponovno začenjamo z delom odbora Libe s točko devet in deset na dnevnem redu. čakata nas eh, dve glasovani. Prvo vprašanje, ali ima vsak elektronsko kartico za glasovanje. Gospa Makobej, vi je nimate? Ne, jaz je nimam, tako da bom dvigovala roko. Dobro, potem eh, bomo glasovali z dvigom rok. Točka sedem. Spostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Poročevalec je Carlos Coelho. Ali želite spregovoriti, preden glasujemo? Predsednik, eh, včeraj smo imeli razpravo, tako da mislim, da lahko začnemo s glasovanjem. Yes, we, we, we surely know that the Vemo, da poročevalec predlaga, da bi zavrnili predlog komisije in tako bomo tudi glasovali o predlogu poročevalca. Glasovi za. Torej, kdo je za besedilo komisije? kajti glasovali bomo proti besedilu komisije. Kdo glasuje proti v skladu z predlogom poročevalca? Vidim, da velika večina, tako da sledimo predlogu poročevalca in besedilo komisije je zavrnjeno. Točka 10. Ocevalni mehanizem za spremljanje uporabe šengenskega pravnega reda. Tukaj velja enako kdo glasuje proti besedilu komisije oziroma kdo glasuje za predlog poročevalca. Kdo glasuje proti predlogu? Ali je kdo za? Zavrnjeno. Okay. Now we're going to have a joint debate. Point number 11. Agency for the operational Sledi skupna razprava Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice eh, in o točki 12 operativno upravljanje SIS-2 in VIS. Obe točki ima sa skupnega poročevalca, ki mu dajem besedo, to je gospod eh, Carlos Coelho. Eu gostaria de começar por dizer que. Hvala lepa. Najprej bi rad pojasnil, da zelo podpiramo to pobudo Evropske komisije. Evropski parlament je večkrat zaprosil oziroma zahteval takšen predlog. In dejstvo, da je komisija sedaj končno podala ta predlog, kaže na to, da so vaše zahteve um, naletele na plodna tla. Pri tej prvi izmenjavi mnen bi rad sporočil naslednje. Podobne zakonodajne postopke že poznamo. Komisija in parlament imasta različne pristojnosti in naloge. Zato tudi ni smiselno, da bi tukaj uporabili drugačen zakonodajni postopek, saj gre za enako realiteto. Glasovali bomo o svežnju, eh, sklep in uredba spadata v skupni svežen in ta skupni svežen bomo tudi skupno preverili. Nekatere države članice so zahtevale, da bi te pristojnosti bile prenesene na že obstoječo agencijo, sam pa mislim, da bi to bila slaba rešitev. Mislim, da bi morali imeti posebno agencijo, ki bi se ukvarjala samo z um, temo informacijskega sistema in ki sama ne bi obdelovala to vrstnih informacij predlagano je bilo, da bi te pristojnosti prenesli na Europol ali Frontex, ampak eh, to so agencije, ki upravljajo podatkovne baze, ki obdelujejo te podatke, torej imajo dostop do eh, teh informacijskih sistemov. Tudi argument stroškov se mi tukaj ne zdi relevanten. V poglavju 9 ocene učinka eh, je komisija zapisala, da bi ustanovitev nove agencije predstavljala enake stroške, kot bi jih predstavljal prenos teh pristojnosti na že obstoječo agencijo, tako da ta dejavnik stroškov ni relevanten argument. Eh, vprašanje so eh, vprašanja so bolj eh, sebinske narave in tukaj nas čaka še veliko dela. Nekatere točke predloga so zastavljene predvsej nejasno, naprimer kar se tiče pristojnosti ali nalog agencije, kaj eh, to, kar se tiče uloge te agencije v prihajajočih sistemih in nejasna točka je tudi varstvo podatkov. menim, da mora biti parlament tukaj uh, nepopustljiv. Sprejetje pravne podlage za upravljanje teh informacijskih sistemov eh, ne sme biti prazen eh, ček. Ne smemo dobiti takšnega zakona, ki bi dovoljeval, da komisija nadzoruje vse, brez da bi kakršnokoli kontrolo lahko izvajal tudi parlament. Veliko dela nas čaka tudi, zato, tudi na področju varstva podatkov. Člen 25 eh, te uredbe vsebuje samo nekakšno splošno določbo, ki omenuje varstvo podatkov in se sklicuje na uredbo iz leta 2001 in to ni dovolj. Zato čakam stališče Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki je bil naprošen za izdajo mnenja. Sporna točka je tudi naslednja. Govora je o sistemu biometričnih podatkov. Za vis je ta sistem že na razpolago, kasneje pa bi naj to razširili tudi na SIS-2 in na Eurodac. Tukaj se postavljajo številna vprašanja. Načeloma to pomeni, da bi dobili ogromno podatkovno bazo, ki bi vsebovala biometrične podatke. Obstajajo tudi drugačni sistemi, naprimer Electronic Travel Authorization, Ob koncu pa bi povedal še naslednje. Evropski parlament je, se je zavezal sodelovati za komisijo in za svetom, kakor to počnemo tudi pri drugih eh, pravnih inštrumentih, ki zadevajo SIS. Kaj ti želimo si sporazuma med vsemi oziroma dogovora med vsemi tremi institucijami? Če bomo dobro delali, nam bo to uspelo, uspelo nam bo odpraviti sporne točke in eh, zato ne vidim razloga, zakaj se ne bi sporazumeli že v prvem branju. Gospod predsednik, če, ste, eh, če se strinjate, bi rad slišal, kaj imata povedati komisija in svet pri, prvem, pri tej prvi izmenjavi stališč. Hvala lepa, gospod Koeljo. Predstavnik komisije ima sedaj besedo. Izvolite. Hvala, predsednik. Eh, zahvaljujem se vsem članom tega odbora. Rad bi se osebno zahvalil tudi poročevalcu za upravljeno delo. Popolnoma podpiramo poročevalca, mislimo, da je na primeren način predstavil vse argumente, ki smo jih želeli predstaviti tudi sami. Eh, rad eh, bi izrazil tudi obžalovanje gospoda Baroja, da ne more biti danes prisoten, eh, zato da bi nagovoril odbor. Eh, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim agencijo. Nakratko bom predstavil strukturo samega svežnja. Eh, Kako je povedal že poročevalec, smo predvideli, da bi to bil svežen, ki bi vseboval tako uredbo kot sklep in tudi oceno učinka. V luči dobre novice, ki smo jo, da, ki smo jo ta teden dobili iz Irske, eh, bi želel povedati, da eh, predvidevamo sprejem Lizbonske pogodbe in eh, to pomeni, da bo uredba samo preštevilčena, medtem ko bo odločitev na novo sprejeta. To pomeni, da bo to postalo del enakega zakonodajnega procesa, eh, sprejem skozi soodločanje in eh, na ta način bomo lahko te predloge na lažji način sprejeli ter upeljali v naše politike. Sedaj pa, kar se tiče vsebine. Poročevalec je že povedal, kaj so glavni razlogi za to besedilo. Volja vseh treh institucij je bila izražena v skupni izjavi pred tremi leti. Pravni inštrumenti in pravna podlaga za obstoječe sisteme in za Eurodag so prav tako takšni, da predvidevajo upravljanje v obliki agencije, ki bi prevzela te sisteme, ko bodo enkrat razviti. Uh, argumenti za regulativno agencijo so bili predstavljeni že strani poročevalca, zato se sam tukaj ne bom spuščal v podrobnosti. Rad pa bi povedal nekaj o upravljanju agencije in o tem, kako si to predstavljamo v besedilo. V bistvu gre za zgled eh, tudi preostalih eh, agencij. Imeli bi upravni odbor in eh, direktorja. imamo tudi ustrezno pravno podlago za uh, obstoječe sisteme. To, kar je novo v primerjavi z preostalimi agencijami, pa je to, da besedilo predvideva ustanovitev svetovalnih skupin. Razlog za to je ta, da vsak od teh sistemov zahteva strokovnost, ki je morda člani upravnega odbora ne posedujejo. Zato mislimo, da bi svetovalne skupine za vsak posamezen sistem, sistem lahko poskrbela za tudi to potrebno mero strokovnosti. Toliko o tem, kasneje bom z veseljem odgovarjal na vaša morebitna vprašanja. Sedaj pa še nekaj besed o stroških. Tudi o tem je že spregovoril gospod Koeljo. sam bi podčrtal njegove argumente. Ocena učinkov je izvedla primerjalno analizo eh, stroškov med obema možnostima, med že obstoječo možnostjo za SES, torej da države članice vodijo sistem. Druga eh, možnost pa je bila ta, da bi sisteme prevzela obstoječa agencija. Tretja možnost pa je možnost, Eh, ki je danes pred vami, torej da bi ustanovili novo re, regulativno agencijo. Analiza je pokazala, da ne bi dosegli nobenih prihrankov, če bi dali upravljanje sistema že obstoječi agenciji, kajti eh, zahtevana strokovnost eh, in pa stroški za že obstoječo agencijo bi bili enaki, kot pa če ustanovimo novo agencijo medtem ko dolgoročno gledano um, ustanovitev agencije predstavlja določene sinergije in možnosti, ki uh, bodo prihranili nadaljne stroške pri upravljanju teh sistemov. Kar se tiče ciljev, je poročevalec omenil, da besedilo morda ne pojasnjuje dovolj podrobno, kakšni so cilji agencije in kakšen je odnos med sedanjim besedilom in eh, sistemi, ki bodo še vzpostavljeni na področju svobode, varnosti in pravice. Komisija se je namenoma odločila za to, da ne bo podala podrobnih ciljev in uh, izčrpajočih seznamov za agencijo, ampak da bo opozorila na pravno podlago za posamezne sisteme. Zdelo se, mi, zdelo se nam je, da bi to dalo možnost večje prožnosti in razumevanja ciljev. Če pogledamo pravno bazo za SIS, za VIS in za predlog za Eurodak, eh, Vidimo, da so tam zapisani številni cilji, kaj bi naj dosegel vsak izmed teh posameznih sistemov. Uh, Zato, da namesto, da bi kopirali uh, vsa ta, vse te cilje v besedilo o agenciji, smo raje uporabili referenco. Vsekakor pa se zazemamo za to, da bi bolj jasno predstavili cilje tudi v besedilu. Kar se tiče bodočih sistemov, je besedilo sestavljeno na tak način, da dovoljuje tudi nadaljne politično odločanje v tej smeri. Torej, če bodo obstali novi zakonodajni predlogi, če bomo torej dobili nove informacijske sisteme na področju svobode, varnosti in pravice, bomo eh, lahko s tem predlogom še naprej te sisteme razlog, eh, razvijali, torej predlog je v tem smislu odprt. In uh, jasno pa je, da bo to vedno plot političnega odločanja. Potem so bili omenjeni tudi pomisleki glede varstva podatkov in uh, razumem, da je to nekaj, kar je zelo v interesu tega odbora. Eh, v členu 25 smo že mm, omenili povezavo z obstoječimi sistemi zavarovanja podatkov naše razmišljanje pri sestavi besedila je bilo naslednje. Agencija eh, bi bila podvržena nadzoru Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vse pristojnosti Eh, nadzornika bi izvajali tudi v povezavi z agencijo, vključno z notranjim eh, data protection officer that would be uh, ključno za revizijo. Potem bi imeli tudi pooblaščenca za varstvo podatkov, ki bi bil stalno zaposlen v agenciji in bi predstavljal povezavo med evropskim nadzornikom in agencijo. Kar se tiče vloge parlamenta in eh, kako se to odraža v besedilu, uh, Eh, jasno je, da bo to agencija, ki spada v prvi eh, steber in eh, vse, kar se tiče proračuna, nadzora in tako naprej, bo vse, kar velja za prvi steber, bo veljalo tudi za to agencijo. Besedilo predvideva povečano vlogo parlamenta, ko gre za obnovo mandata izvršnega direktorja. Parlament bi obveščali o tem postopku, če bi se tako odločil upravni odbor na predlog komisije. Tukaj se bom ustavil, vem, da nimamo veliko časa in seveda sem pripravljen sprejemati vaše vprašanje. Hvala. Sedaj pa dajemo besedo predsedstvu, ehm, gospod Hamerštet v imenu švedskega predsedstva. Ja, tack så mycket för att vi har fått möjlighet att vara här idag. Eh, jag... Eh, Hvala za povabilo. Gotovo se veselim uh, sodelovanja s parlamentom v tej pomembni zadevi. Rad bi se zahvalil Karlosu Koelju, poročevalcu, za njegovo odlično predstavitev. Rad bi se zahvalil tudi komisiji za predstavitev, ki je bila zelo dobra. Prepričani smo, da nam bo to omogočilo hiter napredek. Zdi se, da obstaja velika stopnja strinjanja glede tega, kako postopati. Ne vem, ali želite v tem trenutku slišati našo predstavitev glede tega, kako imamo namen pristopiti k pogajanjem v svetu, uh, tako da sem pripravljen tudi jaz sprejemati vaše vprašanje. Odprem prostor. Tako, sedaj začenjamo z razpravo. Gospod Alvaro je prvi. Hvala lepa, predsednik. V imenu moje politične skupine spremljam dosedanji razvoj dosjeja in sodeloval sem tudi z Karlosom Koeljom. EPPED je tukaj poslala e, v tekmo zelo razumnega poročevalca. Nekatere točke, ki jih je omenila komisija, nekoliko pojasnjujejo eh, stanje, vseeno pa se postavljajo nekatera vprašanja, če si ogledam to besedilo. Nočem ponavljati tega, kar je povedal gospa Koeljo, ampak vseeno. Eh, po eni strani gre za cilje komisije, komisi, eh, za cilje agencije. Z strani komisije bi bilo smiselno vedeti, koliko možnosti je za to, da bi agencija začela delovati že leta 2010 uh, eh, in to vključno z SIS-2. To pomeni, da bi SIS-2 začel delovati že leta 2012. Vem, da eh, komisija ni edina, ki tukaj mora prevzeti odgovornost, ampak eh, v okviru soglasja je smiselno, da če želimo tako agencijo, ki bi upravljala informacijske tehnologije, da bi tukaj morda začeli, da bi izhajali najprej iz eh, SIS-1. O varstvu podatkov je Carlos Coelho že kar nekaj povedal. Sprašujem se, zakaj, če je v členu 25 zapisano, nekaj o varstvu podatkov, zakaj ne obstaja referenca na direktivo 95.46 in zakaj v uvodnih izjavah eh, vidimo referenco na člen 4, torej da bi tiste podatke, ki bi zbirali, vsebovali tudi tiste podatke, ki spadajo pod naslov 4. Torej, tukaj obstaja klauzula, ki dopušča odprtost te agencije, eh, da bi torej eh, posamezne podatkovne baze nekega dne upravljali v nekem centralnem sistemu. Zdi se mi smiselno, da pustimo to fleksibilnost, ampak moramo pojasniti tudi to, da je možno to sprejeti samo na osnovi ustrezne pravne podlage. Ne smemo imeti takšnega določila, ki bi dovoljevalo komisije, da se odloča na to, za to, katere informacijske sisteme je potrebno sedaj v nadzor te agencije vključiti. Bistvene podatke, kot je dostop, eh, posredovanje podatkov tretjim državam, izmenjava podatkov, med državami, državami članicami, da bi vse tukaj imeli jasna pravila, kako to um, urejati. Kar se tiče ciljev, uh, ki so zapisani v uredbi o visu, sisu in tako naprej, da samo na to, um, da se uredba samo na to navezuje, to ni dovolj. Potrebno je jasno zapisati, kakšni so cilje agencije. Potem, kar se zdi neposrečeno, se mi zdi to, da smo lahko v tisku prebrali, da bo ta podatkovna baza in ta agencija šla v Estonijo. Torej, preden eh, smo sploh sklenili o ustanovitvi te agencije, se že ugiba v njenem sedežu in tukaj si moramo. Uh, Moramo preučiti, kje bi bila ta agencija najbolj varna, kajti obdelovalo se bo izredno občutljive podatke, uh, Eh, ki bo prav tako tarča tudi kriminalcev, ki bojo želeli odreti v takšne strukture, zato da bi prišlo do, torej obstaja velika možnost razno raznih zlorab. Zanima me, zakaj eh, se je začelo govoriti o Estoniji in eh, ne glede na mojo naklonjenost Estoniji se postavlja vprašanje, ali smo izbrali Estonijo zato, ker je tako izkušena in uh, primerna, oziroma ali se je kljub določenim pomankljivosti izbralo Estonijo. Torej, potrebujemo pojasnila glede tega, zakaj je bil izbral, izbran ravno ta sedež. Kar se tiče uh, finančnega okvirja 113 milijona, milijonov, o tem se ne bom izražal, še nikoli nisem vodil te agencije in uh, ne vem, koliko stroško je za to potrebno. Ampak čudi me to, da bi, bi imeli samo 125 sodelavcev, če uh, imamo v mislih, da je 50 sodelavcev takšnih, ki predstavlja samo administracijo. Potem me zanima, če se vrnim na uvodno izjavo 10, ki predvideva tudi raširjanje na druga področja. Torej, v smislu pogodbe eh, iz eh, Pruma smo eh, sklenili določene sporazume o izmenjavi prstnih otisov, podatkov in tako naprej. Ali imamo dolgoročno namen zbirati te podatke v tej centralni agenciji in če bodo in ali se bo te podatkovne baze samo upravljalo strani te agencije oziroma ali imamo v mislih posamezne izmenjave podatkov med posameznimi podatkovnimi bazami, kajti smiselno bi bilo, da bi te podatkovne baze med seboj tudi povezali in tudi stari dokumenti komisije o interoperabilnosti uh, dajo smisel tej možnosti. Uh,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 kar osebno obžalujem, je to, da ta dokument daje vtis, da se zdi, da je bil sestavljen nekoliko prenagljeno in da ni jasno zapisano, kako bo delovala administracija te agencije in se ne spuščamo v podrobnosti, kar se tiče varstva podatkov, tudi kar se tiče eh, člena 25 in kar se tiče občutljivih informacij. Tukaj bi lahko dali predlogu več vsebine. Sicer pa bomo še počakali, kako bo potekalo sodelovanje, glede na to, da je ta predlog podvržen eh, so odločanju. Sedaj ne bomo eh, še. Um, Sedaj Lizbonska pogodba ne bo vplivala na to in naše delo, tudi če bo Lizbonska pogodba vstopila v veljavo, eh, ne bo ta predlog sedaj za manj sprejet, če sem prav razumel včerajšnje razprave. Z Hvaljujem se do sedaj, poročevalcu za svoje delo in se veselim nadaljnega sodelovanja. Gospod Albrecht. Ja, dank, Hvala lepa, predsednik. Rad bi se navezal na to, kar je povedal Aleksandr Alvaro. Menim, da bi morali postaviti pod vprašaj, kaj je v bistvu nujnost teh ukrepov. Kaj so konkretni dokazi za to, da potrebujemo takšno agencijo? Želim si bolj konkretnega predlog, eh, pregleda. In rad bi spomnil tudi na naslednje. Težko je, če direktiva o varstvu podatkov obstaja samo kot, nekšna, eh, kot nekakšna obrobna točka. Eh, mislim, da bi to vsekakor morali spremeniti in uh, moramo razmisliti o osnovnih načeljih varstva podatkov. Moramo se vprašati, kaj pomeni varčevanje za podatkov, ali je res potrebno vedno znova ustvarjati, delo, um, ustvarjati mesta, ki se potem navezujejo na druge podatkovne baze in tako naprej. In čeprav razumem, se vse skupaj razvija v to smer, da bi podatkovne baze dolgoročno med seboj povezali. To zame pomeni naslednje. Parlament bi moral postaviti jasne meje. Kaj ti, če utemeljujemo samo na ta način, da se podatkov ne bo na novo sprejemalo in uh, razprečevalo, oziroma bodo ti podatki oziroma se bo za te podatke samo ustrezno poskrbelo, Če pa ustvarjamo povezave, to pomeni vedno znova zbiranje podatkov, hrambo podatkov in obdelovanje podatkov. In um, tukaj je bilo v zadnjih letih jasno povedano, da za to potrebujemo tudi nove pravne podlage. In meni se zdi že problematično, če se zbirajo podatki o prosilcih o azilu v okviru baze Eurodac in se te podatke potem, eh, torej ti izredno občutljive podatke se potem tukaj poveže z podatki iz eh, sistema SIS in VIS. Si ne morem predstavljati, da bi ostalo samo pri tem, da bi na to te podatke nadzorovali v nekem skupnem inštitutu. Prav gotovo se bo vse skupaj razvilo v to smer, da se bo te podatke med seboj tudi povezovalo. Mislim, da zato potrebujemo strožja pravila in da moramo jasno kot parlament povedati, da naj bomo strogi tam, kjer gre za uh, kar se da um, skromno zbiranje podatkov in da gre za namensko zbiranje podatkov. Ta namen mora biti jasen že prej, preden se te podatke sploh zbira in ne potem, ko so podatki že zbrani, da se jih potem Eh, uporablja za nadaljne namene. Želim si, da bi to podprli tudi člani tega odbora. Ernst. Ja, vielen dank. Najlepša hvala. Tudi mi menimo podobno, kot sta povedala že moja predhodnika. Zdi se mi, da gre za vprašanje, zakaj potrebujemo novo regulativno agencijo v tem obsegu. Obstaja namreč velik monopol nad podatki, ki naj bi pokrival več različnih sistem, sistemov. Gre za Eurodac, za SIS in VIS. Tudi v členih 1 in 6 piše o tem, tudi o tem bi rada kaj več slišala komisij, od komisije. Tukaj piše o uporabi druge komunikacije telekomunikacijske tehnologije in tako dalje in v šestem členu govori o pilotnih projektih. Torej ne bi radi videli, da bi jim dali proste roke o tem, da se upravlja z določeno tehnologijo s tako velikim številom podatkov in da bi ti potem imeli monopol nad takšnim številom podatkov. Torej, morali bi se staviti nekaj načelnih vprašanj v zvezi s to agencijo in o potrebi po tej agenciji. Potem obstaja še drugo vprašanje zaščita podatkov. To se mi ne zdi dobro urejeno, ne zdi se mi jasno, da bo zaščita podatkov zagotovljena. Torej, Dobro je, da bi imeli novega varuha podatkov, ki bi deloval na tem sedežu, vendar pa se zastavlja novo vprašanje. Je to res obladljivo? In bi imeli mi v Evropskem parlamentu potem možnost, eh, da bi nadzorovali delo tega varuha in eh, delo s tem eh, monopolom podatkov? Mislim, da državljani celo manj kot mi. ne vem, če bi mi potem imeli nadzor nad tem, ne pa samo države članice in komisija. Torej, mislimo, da je to treba še urediti. Eden od naših eh, kolegov je dejal, da je to preuranjeno, da moramo še enkrat natančno in poglobljeno razpravljati o tem, zakaj gre, zato, bomo, da, zato da bomo to potem resnično lahko odobrili. Stanoka. Hvala lepa. Gospa Stanoka. Yes, thank you, chairman, and uh, I will. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitela v imenu moje skupine gospodu Koelju in izrazila zadovoljstvo, da je on poročevalec na tem zelo občutljivem področju. Imamo zelo dobre izkušnje s sodelovanjem z njim. V tem mandatu bi rada znova povdarila, da je stališče naše skupine zelenih v zvezi z biometričnimi podatki dosledno in stalno. Gre za uporabo biometričnih podatkov v povezavi z vizo. In da bi te podatke zbirala ta agencija, ne bi rada ponavljala teh vprašanj, rada bi slišala odgovor od komisije v zvezi s sedežem te super agencije in zelo nas zanima tudi, kakšna so tveganja v zvezi zaščito podatkov. In eh, rade bi prosili poročevalca, da počaka na oceno varuha za zaščito podatkov in potem nadaljuje eh, z oceno v tem poročilu. Gospod Dias Demira, najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad izrazil naše zaupanje Karlosu Kueliu, da nadaljuje z delom na tem zelo obsežnem področju. O tem še nisem govoril ne s Karlosom, ne z mojo politično skupino, vendar pa bom to še storil. Najprej pa bi rad izrazil nekaj vprašanj, ki so jih moje predhodniki že omenili. Z Aleksandrom Alvarom se strinjam v zvezi z nekaterimi vprašanji. Moje vprašanje je namenjeno predvsem komisiji, še posebej pa svetu, ki, je, ki so dejali, da naj zastavimo vsa vprašanja, ki se nam zdijo zanimiva. Cili niso natančno opredeljeni. Zakaj? Zato, ker eh, podrobnosti tukaj ne more biti gre za to, da bi integrirali prihodnje sisteme v to agencijo. Potem pa bi imeli svet za administracijo, ki bi nadziral, kaj se tam dogaja. Poleg SISA, VISA in Eurodaka se pojavlja tudi možnost, da bi vključili sisteme kot ukradena vozila, pogrešane osebe, ponarejeni bankovci evrov, pedofili, preprodajalci drog, teroristi, eh, kriminal, meje, vse, kar je vključeno v sporazumu iz Prima, iz konvencije iz Prima in tako dalje. Iz izkušenj vemo, da je to preveč. Najprej se bom z mojo politično skupino pogovarjal o tem, da bi omejili obseg in pristojnosti glede ciljev v tej agenciji, ki želi integrirati informacijske sisteme na področju svobode pravosodja in soboščin. Torej, ta vprašanja so predvsem namenjena svetu, kot sem že povedal. Najlepša hvala. Gospod Busutil. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad eh, zahvalil Karlosu za opravljeno delo. Tudi sam menim, da ko govorimo o zunanih mejah in o Schengenu, smo v dobrih rokah, če se s tem ukvarja Karlos. Strinjam se s tem, kar smo slišali tukaj o zaščiti podatkov. Vendar pa, če pogledamo stvar z druge strani, vidimo tukaj zelo velik potencial za boj proti organiziranemu kriminalu, če imamo agencijo, ki ima dostop do takšnih informacij, ki ima vse te baze podatkov. In zato bi lahko te podatke usporedno primerjali. To seveda me zelo zanima. Seveda pa obstajajo vprašanja v zvezi z zaščito podatkov. Istočasno pa moramo vzeti v obzir velik potencial te pobude. S tem bi se namreč lažje lahko borili proti organiziranemu kriminalu in proti kriminalcem. Rad bi slišal kaj več v zvezi s uh, to platjo tega argumenta od poročevalca. Torej, vračamo se na poročevalce. Izvolite, gospod Kveli. Gospod eh, predsednik, spregovoril bom po komisiji in svetu. Komisija, izvolite. Gospod Todoratin, najlepša hvala. Gospod predsednik, najlepša hvala za vse prispevke. Izpostavili ste nekaj zelo pomembnih vprašanj. Ta vprašanja sem želel um, že prej omeniti, vendar pa sem najprej želel slišati vsa vprašanja. Skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, vendar pa vas prosim, da me pozorite, če bom kaj pozabil. Zaščita podatkov. To je bilo usrednje vprašanje in mislim, da ga je treba razjasniti besedilo takšno, kot je sedaj, ne predvideva med operabilnosti, med sistemi. Obstajajo posamezna pravila za vsak sistem posebej. Imamo pravno podlago za vsak sistem posebej agencija sama po sebi ne bo dostopala do teh podatkov, ne bo povezovala teh podatkov med seboj, niti da ne, ne bo imela upogleda v te podatke. Podatki bodo v lasti držav članic in podatke bo, podatki bodo še vedno omejeni v enem samem sistemu. Torej, ne bo možnosti za to, da bi podatke vzeli in prenesli iz enega sistema v drugega. V prihodnosti, če bomo imeli želje potem, da bi povezali te baze podatkov in da bi vzpostavili medoperabilnost, za te sisteme, se to ne bo zgodilo brez eh, politične odobritve. In to odgovarja tudi na vprašanje v zvezi s prihodnimi sistemi. Noben sistem ne bo dodan tej agenciji brez nove pravne podlage. To pomeni nov politični prispevek z vaše strani in strani sveta. Torej, agencija sama ne bo morala razvijati svojih lastnih idej v, na noben način. Ne glede na, tega, ne glede na to, kako se bo uporabljalo to podatko, dostop do podatkov, kdo bo imel dostop do teh podatkov ali pa da bi vzpostavljali nove povezave in funkcionalnosti med temi sistemi. Seveda se veselimo novega mesta varuha zašite podatkov. Če uh, je treba povdariti zašito podatka v novem besedilu, smo pripravljeni na spremembe. Upam, da sem povedal vse v zvezi z zaščito podatkov. Če pa imate še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Sedaj pa vprašanje sedeža. Nekateri poslanci so omenili to vprašanje. Komisija od samega začetka naprej je želela ostati neutralna v tej razpravi. Besedilo je neutralno in ne omenja sedeža te agencije, zaradi tega, ker je treba sprejeti politično odločitev na pravi način. Vendar pa bi povdarili, da je treba to odločitev sprejeti čim prej, zaradi tega, ker je ocena stroškov glede na sedež zelo pomembna za oceno celotnih stroškov. Če bomo imeli en sam sedež za administracijo in potem za tehnično plat, ali pa če bo to ločeno, je treba seveda upoštevati v stroške ali, in pa to, da se prenese cel sistem iz Avstrije in Francije v drugo državo, je nekaj, kar nas zelo zanima. Gre namreč za bistveni element pri pripravah za ustanovitev te agencije, vendar pa, kot sem že dejal, komisija ne želi sodelovati v tej razpravi. Omenili ste tudi vprašanje osebja in rad bi omenil ceno vpliva. V tem trenutku se predvideva 120 zaposlenih, dve tretjini bi se okvarjali z upravljanjem sistema, ena tretjina bi bila osebe zaposlena v administraciji. V prvem letu po ustanovitvi agencije, kar načrtujemo za leto 2011, imamo namen, da bi najeli 75 oseb, zato da bi jih lahko urili in pripravili, zato da začnejo z upravljanjem teh sistemov. Imamo tudi vprašanje časovnice in kako je to povezano z začetkom delovanja teh sistemov, še posebej zaradi zamud pri SIS-u. Torej, Časovni kvir predvideva ustanovitev agencije leta 2011-2012, pa bi agencija začela delovati. Naj vas spomnim, da ta agencija ne bo pristojna samo za SIS, ampak tudi za VIS in Eurodak. Eurodak že popolno deluje. Torej, Predvidevamo, da bo ta sistem prvi, ki ga bo prevzela agencija. Ravno tako bo agencija prevzela VIS časovni okvir predvideva leto 2010, da bi vis začel z delovanjem, čeprav bi prišlo do zamud. In če bi do tega prišlo po letu 2012, čeprav zgleda, da do tega ne bo prišlo, bi rad dejal, da delovanje agencije ne bi bilo prizadete zaradi začetka delovanja sistema SIS. Agencija bi se medtem pač ukvarjala predvsem z visom in z eurodakom. Slišali smo tudi načelna vprašanja v zvezi s tem, če potrebujemo to agencijo. Poročevalec je v svoji predstavitvi že povdaril razlog, zakaj potrebujemo to agencijo. Za nas je odgovor jasen. Kot prvo, sedanja situacija ni zadovoljiva za nikogar, komisija ni zmožna spravnega in z eh, tehničnega vidika za upravljanje s temi sistemem, sistemi. In ocena vplivov v primeru, če bi ta, te sisteme upravljala država članica, kaže na to, da obstajajo argumenti proti temu in izkazalo se je, da potrebujemo novo agencijo ocena vplivov zelo dobro analizira razloge za to, zakaj potrebujemo novo agencijo, eh, ne pa da bi to prevzeli, prevzela Frontex in Europol, kot smo tudi ocenili. Potem pa še prihodni razvoj. V šestem členu se govori o pilotnih projektih in tam piše, da vsakeč, ko bo potreba po novem projektu, bomo najprej imeli politične razprave, politični prispevek in pa tudi oceno strani komisije. V komisiji smo o tem razpravljali, prijem smo sprejeli to besedilo, zaradi tega, ker tudi komisija ni želela, da bi agencija imela pristojnosti za to, da se sama odloči za to, da sproži nov eh, sistem ali pa da začne z novim pilotnim projektom v zvezi s povezavo podatkov z novimi sistemi in tako dalje. Torej jasno je, da besedilo takšno kot je, ne daje prostih rok agenciji. Sem mogoče kaj pozabil? Would, uh, um, tukaj bi zaključil. Glede na to, kaj imam tukaj zabeleženo, se mi zdi, da ni bilo nobenega vprašanja več. Če pa ima še kdo kakšno vprašanje, vam bom z veseljem nam odgovoril. Gospod Hammerstedt, v imenu švedskega predsedstva bi rad nekaj dodal, preden damo besedo zopet poročevalcu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi poslancem za zelo zanimive prispevke. Lahko potrdim temu, kar je povedala že komisija. Komisija ima zelo podoben pristop kot tudi mi, glede na to, kako smo razumeli mm, delovanje te agencije. Ko govorimo o sedežu agencije, lahko povem, da smo v delovni skupini za Schengen na svetu govorili o tem, da se o sedežu ne bi razpravljalo v tej delovni skupini, ampak da se bo ta odločitev sprejela na višji ravni. Nismo se še dogovorili o tem, kako se bo sprejeta, sprejela ta odločitev. Prijeli smo že predloge za ta sedež in ne verjamem, da bi odločitev bila sprejeta v času švedskega predsedovanja. Mislimo, da bo to stvar španskega predsedstva. Mislim, da je to vse, kar sem želel povedati, vendar pa, če imate še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Hvala lepa opozoriti vas moram, da se moramo držati časa. Gospod Alvaro. Upam, da ne boste sprožili nove razprave. Samo eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam samo eno vprašanje, kaj ti spomnil sem, sem, da sem pozabil zastaviti eno vprašanje. Glede na to, da se v tem odboru ukvarjamo tudi z boju proti terorizmu, vemo, kako zelo pomembno je, da imamo prave infrastrukture. Ta agencija bi predstavljala pomembno kritično infrastrukturo. Torej imamo vprašanje. Nimamo ničesar v dokumentu, kar bi govorilo o pregledu nad podatki. Če bi izgubili te podatke, bi lahko to bilo stvar terorizma, ne vem, imamo kakšno možnost, da bi podatke stranjevali za vsak slučaj tudi kje druge decentralizacija, ko imamo takšno število in velik obseg podatkov, je ponavadi boljša rešitev kot to, da podatke shranimo na enem samem mestu. Poročevalec, gospod predsednik, samo tri kratke pripombe. Najprej naj odgovorim vprašanj, vprašanju, na vprašanje o tem, zakaj potrebujemo agencijo. Odgovor je enostaven, kot je povedala komisija. Sedaj je država članica, ena država članica, tista, ki upravlja sistemom SIS-2. Potrebujemo evropski inštrument v sistemu skupnosti, v sodelovanju držav članic. Torej, imamo dve možnosti. Ali bi komisija prevzela odgovornost za to, ali pa bi vzpostavili agencijo, ustanovili agencijo. Parlament je uh, za to, da bi imeli agencijo. Seveda pa se lahko o tem še odločamo. Če bi komisija predložila predlog, in v tem primeru je to storila, je logično, da pozdravimo ta predlog, ker upošteva naše želje rad bi se zahvalil komisiji za to, ker je jasno razložila, da ne bomo spajali in povezovali teh podatkov. Govorimo o agenciji, ki bo upravljala z informacijskimi sistemi, vendar pa ne bo prišlo do združevanja podatkov, zato ne obstaja nobene pravne podlage. To bi bilo zelo nevarno z vidika zaščite podatkov, to pa tudi ni eden od ciljev. Predstavnik komisije je dejal, da ne bo prišlo do interoperabilnosti med sistemi, ki upravljajo s podatki, ker gre za ločene sisteme. To se mi zdi zelo pozitivno. In tretjič. Jasno je, da moramo okrepiti standarde glede zaščite podatkov. To je bilo nekaj, kar je omenilo veliko kolegov. Sedaj se ne bi rad spuščal v vprašanje sedeža, gre za politično odločitev in gre za stvar sveta. O tem tudi nisem govoril s pročevalci v senci, zato ta odbor nima mnenja o tem, kot tudi ga nimajo politične skupine. Rad pa bi vseeno podal osebno mnenje. Zdi se mi bolj razumno, da ne bi geografsko ločili sedežev. Torej, to pomeni, da bi tam, kjer bi bila administracija tega, te agencije, imeli tudi sedež tehničnega dela agencije. Torej, gospod Alvaro ima prav, da bi morali imeti tudi sedež za. Eh, sedež za to, kjer bi shranjali te podatke. Bi komisija lahko odgovorila v pisni obliki na vprašanje gospoda Alvara, če se komisija strinja? Najprej bomo dali besedo gospodu Louis Michelu, ker je prosil za besedo. Čisto na kratko upam, da ne boste znova uh, sprožali uh, razprave. Ne, ne želim začeti z razpravo. Gre samo za vprašanje. Gre mogoče za enostavno vprašanje in ne vidim nobene dodane vrednosti te agencije. Glede na učinkovitost, če interoperabilnosti ne bo. Zato bi rad slišal, kje obstaja ta dodana vrednost in kakšen je smisel ustanavljanja takšne agencije, če medoperabilnosti ne bo. Tega ne razumem če gre za splošno tehnično pomoč za nacionalne agencije, v redu. Vendar pa se mi zdi, da to ne more biti učinkovito, če med operabilnosti ne bo. Nisem prepričan, če je ta rešitev, ki jo tukaj predstavljate, prava. Govorili ste o stroških, ne vem, tudi tega ne razumem, vendar pa moje osebno mnenje je, da ne potrebujemo te agencije, kot tudi nisem prepričan glede učinkovitosti. Upam, da vsaj ne bo prišlo do ločenih sedežev v te agencije. Komisija, lahko kaj dodate? Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko bom odgovoril na to vprašanje, ki je zelo dobro vprašanje. Seveda potrebujemo uh, backup sistem, torej, da bi shranili kopijo teh podatkov. In na uh, tem bomo tudi ustrajali, ko se bomo odločili, odločali o sedežu. Najlepša hvala za ta kratek, jasen odgovor. Gospod Koeljo, bi radi zaključili razpravo? Ne? Dobro. S tem zaključujemo razpravo in gremo na točko 13 na dnevnem redu. Gre za dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Najprej damo besedo poročevalcu gospodu Kešmanu. Potem pa bomo dali besedo predstavniku sveta in komisije. Gospod Cashman, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala. Hvala, ker se vračamo na ta pomemben dosje. Pozdravljam tudi nove člane, ki sodelujejo pri tem dosjeju. Sam sem sodeloval oziroma sem vključen v to od leta 1999 ko sem uh, končal izobraževanje. Veliko časa sem preživel že na tem dosjeju in komisiji želim zagotoviti, da se ne bom še tako hitro upokojil. Želim povedati članom, da je parlament sprejel svoje stališče o tem pomembnem predlogu že marca. Takrat smo se odločili, da ne bomo zaključili tega v prvi obravnavi, zato da bo parlament uh, imel več možnosti na voljo. Uh, začeli smo neformalno pogajanje z drugima dvema institucijama in tudi ne bi bilo prav, da bi si zavizali roke tako proti koncu prejšnjega mandata parlamenta. Razpravljali smo o tem, kar je predlagala komisija, o tem, uh, oziroma to pozna tudi gospod Busutil. In izvedli smo revizijo, kako se ta uredba izvaja. Zato pozivamo eh, k različnim spremembam, s tem se ukvarja tudi eh, jurisdikcija. In sicer gre za primer Turku o dostopu javnosti do, do dokumentov skupnosti. Sprejeli smo predlog komisije. Uh, In čeprav se komisija z mano ne bo strinjala, je parlament mnenja, da bi morali narediti korak naprej, da bi morali okrepiti eh, transparentnost, vendar pa je prišlo do koraka nazaj. Imamo tudi pregledano verzijo besedila. Pogledali smo si, kje so bile potrebne spremembe in parlament bo tu še nadaljeval svoje delovanje. Predsednik je pisal institucijam glede medinstitucionalnega sporazuma, ki naj se ga institucije ne bi primerno držale. In to bi bilo zato treba ponovno pregledati. Sprejeli smo vrsto predlogov sprememb na plenarnem zasedanju, ampak končnega glasovanja v prvi obravnavi še ni bilo. Zdaj smo v zelo zanimivi situaciji. Mislim, da komisija in svet, še posebej predsedstvo, eh, dobro delujeta na tem in zahvaljujem se jim za to. Vendar pa se moramo premakniti naprej in to iz več razlogov. Prek vas smo pravno službo parlamenta prosili, da pregleda predlog komisije in predloge sprememb parlamenta da na ta način zagotovimo, da bomo koherentni eh, z Lizbonsko pogodbo. Zdi se, da bo tak malu sprejeta, ko jo boste potrdili še zadnji dve državi, sicer morda že do konca leta 2009. Zakaj mora pravna služba to pogledati? Imamo stališče parlamenta in to stališče je skladno razen nekaj predlogov sprememb s pravnim mnenjem. Mm, komisija in svet se očitno s tem strinjata in to me veseli. Zakaj pa moramo tako nujno nadaljevati s tem, da se jim Lizbonska pogodba prinaša več demokracije in odprtosti in daje tudi temu parlamentu več pristojnosti? parlament je edina demokratično izvoljena institucija. Definicije iz eh, dokumentov parlamenta bodo prevzete z Lizbonsko pogodbo, vendar pa ne smemo dopustiti, da pride do političnega vakuma. Tega moramo mi zapolniti. Glavni problem je pravni vakum kaj se bo zgodilo s tistimi agencijami in institucijami, ki so bile vzpostavljene in ki morajo biti po Lizbonski pogodbi v skladu z odprtostjo in preglednostjo. Zato mislim, da morajo biti tudi v skladu s členom 255 in pa z uredbo 1049 skozi 2001. kaj pa se bo zgodilo z varstvom podatkov? Zdaj se pomikamo proti tretjemu stebru in gre tudi za uveljavljanje listine o temeljnih pravicah. Tudi to bo okrepilo odprtost in dostop. Danes si želim od komisije slišati, kaj meni, da bi morala narediti, da zapolni ta pravni vakum. In to je nujno. Želim slišati tudi mnenje predsedstva. Moja ideja za naprej bi bil trialog na najvišji ravni, da si ponovno ogledamo pregled uredbe 1049. Lahko bi imeli tudi neformalno srečanje poročevalcev v senci. Nekateri so novi pri tem dosjeju, ampak imamo odlično podporo sekretarjata in glede na to bodo hitro seznanjeni z zgodovino tega dosjeja in pa z pristopi različnih političnih skupin. Toliko za uvod in to so tudi moja priporočila za naprej. Res pa bi rad slišal od komisije in sveta, kakšno je njihovo stališče komisija se tudi morda nahaja v vakumu. Komisija zaključuje svoj mandat, prišli bodo novi komisari, tako da situacija zdaj ni najbolj jasna. Pogovarjal sem se s komisarji o tem in eh, tudi oni so potrdili, da je situacija takšna. Toliko za enkrat. Hvala za besedo. Veselim pa se že prispevkov kolegov ter komisije in sveta. Hvala. Hvala. Najprej dajem besedo svetu, švedskemu predsedstvu, gospa Hilberg, izvolite besedo. Ah, uh, Najlepša hvala, ker ste povabili švedsko predsedstvo na sestanek tega odbora. Uh, V preteklosti smo že tesno sodelovali z vami. Pri tem dosjeju eh, tudi z istim poročevalcem in veselimo se že nadaljevanja tega procesa. Transparentnost je prioriteta za švedsko predsedstvo, kot je bilo to leta 2001 in tudi dostop javnosti do dokumentov je pomembna tema. Povabili so nas v ta odbor, gospod Kašman nas je povabil, da predstavimo Eh, ta dosje in zelo natančno, člen za členom smo pregledali dokument. Pri tem pregledu smo razpravljali tudi o določenih predlogih sprememb parlamenta, v katerih se je ta odločil marca. V svetu se strinjamo z določenimi predlogi komisije, z nekaterimi drugimi pa se ne strinjamo. Zato ne bi bilo pravično, da uh, imamo že nek uh, splošen dostop, imamo pa jasnejšo sliko o pos, po pozicijah, stališčih držav članic glede tega. V delovni skupini smo se odločili, da eh, nadaljne razprave o predlogu komisije zaenkrat preložimo, dokler ne bomo vedeli več o tem, kaj načrtuje nov Evropski parlament v zvezi s tem dosjejem. Čakamo torej na te informacije. V umestnem času pa švedsko predsedstvo gotovo želi ponovno razpravljati z vami o tem, kako izboljšati uredbo 1049. Želimo se pogovoriti, kako povečati transparentnost, kako povečati dostop do dokumentov. Glede Lizbonske pogodbe pa naj povem, da še vedno čakamo na končno ratifikacijo. Radi bi tudi slišali, kaj ima komisija povedati o tem, kakšne načrte imajo za naprej. Zanimajo nas tudi predlogi sprememb, ki bi bili morda potrebni glede na ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Hvala. Hvala. Yes. Zdaj pa besedo dobi komisija. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod poročevalec, gospod Kešman. Dovolite mi, da gospodu Kešmanu najprej čestitam za ponovno imenovanje. Veliko eh, zaslug ima pri tem. Eh, dobro smo sodelovali vsi, ki smo delali na tem doseju. In v pomoč nam bo, da se je gospod Cashman zavezal, da bo še nadalje tesno sodeloval z nami. Veselimo se naših plodnih razprav tudi v prihodnih mesecih. Tudi sam bi začel s tem, da povem, da se strinjamo z analizo gospoda Cashmana. Lizbonska pogodba, za katero upamo, da bo ratificirana čim prej po uspešnem irskem referendumu, E, torej, Lizbonska pogodba prinaša več demokracije, več e, jasnosti, več e, odprtosti in transparentnosti. In veliko ljudi, ki ste zdaj prisotni, je bilo tudi pri konvenciji in skupaj smo oblikovali člene. Duh komisije je dobro odražen v tem dokumentu in komisija na podlagi pogodbe iz Nice ostaja zavezana transparentnosti in odprtosti za državljane, dostop do dokumentov eh, je povezan seveda z državljani, z njihovimi pravicami in tega ne smemo eh, zamenjevati s tem, kako sodelujemo mi med institucijami. Eh, na to ne smemo pozabiti, zdaj imamo nov parlament in upam, da bomo kmalo imeli tudi novo komisijo ki bo temeljila na novi pogodbi. In glede na to bomo tudi sodelovali z naslednjimi predsedstvi. Kako institucije sodelujejo med sabo je nekaj drugega. Dostop do dokumentov pa je stvar državljanov in državljani imajo pravno pravico dostopa do dokumentov. To moramo upoštevati. Če pa so stvari, ki jih želimo urediti med sabo, imamo za to posebne instrumente, medinstitucionalni instrument in tako naprej. Potem druga točka eh, se tiče tega, kako je komisija postopala pred 17-18 meseci. Prejšnji Evropski parlament je jasno izražal stališča glede tega, da je treba pregledati to uredbo, to zakonodajno delo in s tem se strinjamo na podlagi sporazuma med institucijami, kako bi to izvedli, je komisija predlagala eh, da se pregleda uredbo 1049. Mislimo, da je za naše državljane zelo pomembno, da lahko razumejo, da lahko preberejo, kakšno je pravo Evropske unije in pomembno je, da mi e, v uredbo zapišemo pravo tako, kot se razvija. ne smemo pa mešati različnih instrumentov. To je najboljša pot naprej. In mislim, da smo to tudi naredili. Upoštevali smo formalno izražene želje parlamenta na srečanjih med institucijami in v formalnih sporočilih. Element, ki je za nas pomemben, je, kako uredba 1049 pravzaprav deluje. Ne govorimo o tem, kako je stopila v veljavo pogodba iz Nice, o tem, da potrebujemo nove uredbe za dostop do dokumentov. Uredbo že imamo. Imamo tudi, tudi izkušnje, 8 let izkušenj in ustrezne službe za to. Vemo, da Evropski parlament in svet tudi imata izkušnje glede tega, kako to deluje. In pravzaprav je uredba zelo uspešna imamo veliko število prošen za dostop do dokumentov v komisiji, kot vidite lahko iz letnega poročila, ki ga objavljamo. Imamo jih največ zaradi institucionalne vloge, ki jo igramo. In v kar 80 oziroma 83, 84 odstotkom prošen ugodimo. Vi kot zakonodajalci ste Eh, opredelili razloge v členu 4, zakaj ne eh, dovoliti dostopa do dokumentov. Mi pa eh, v komisiji vemo, da se borimo tudi proti kartelom in da zato imamo tudi dokumente, ki jih ne moremo podati javnosti. To bi spodkopalo vlogo komisije in o tem nihče ne dvomi tudi sodišče ne. Imamo torej zelo uspešno uredbo, ampak na pobudo parlamenta je komisija podprla to, da se pregleda, da se pregleda to uredbo in da se vanjo vključi tudi da se vključi tudi pravo oziroma razvoj prava, pravne prakse. Na podlagi razprav tukaj in vašega glasovanja marca smo imeli tudi svetom razprave. Komisija vse čas razlaga uh, razloge za naše predloge sprememb te uredbe. Predlog komisije, tako kot je pred vami, je še vedno pravi, lahko služi za uh, neko podlago za nadaljne razprave mislimo, da odraža teme, ki jih je treba obravnavati. Najprej uh, definiranje predsedničnega prava. Vemo, da je nekaj teh predlogov sprememb bilo spornih in od začetka smo rekli, da želimo nadaljevati z razpravo z vami in svetom. lahko rečete, da so predlogi sprememb oblikovani tako, da jih lahko podprete in da jih lahko podpre tudi svet, tega bi bili veseli. V svetu in parlamentu uh, je bilo tudi izraženo razumevanje ciljev, ki smo si jih zastavili. In z različno besedvijo predlogov sprememb bi lahko tudi podprli druge predloge sprememb. Pomembno je tudi omeniti, da predlog komisije, tako kot je zdaj, eh, je sicer majhen, ampak ne, nepomemben korak naprej do preglednosti evropskih institucij. Predvsem vas želim upozoriti na predloge sprememb, ki institucije obvezujejo, da javne dokumente podvržejo zakonodajnemu procesu. V trenutni obeseditvi je to veliko bolj nejasno. Ne citiram zdaj dokumenta, ampak te dokumente moramo narediti čim bolj javne in čim bolj dostopne. Če mi dovolite, lahko prosim počasi zaključite, da bomo imeli še razpravo, malo smo že pozni. Želel sem zaključiti s tem, da komisija meni, da je predlog še vedno pravi, eh, tudi po Lizbonski pogodbi. Glede tem, ki jih je omenil poročevalec, lahko povem, da poteka pripravljalno delo v komisiji skupaj s pravnima službama parlamenta in sveta. Gre za pravne prilagoditve, ki so potrebne, ki bodo potrebne potem, ko bo vstopila v veljavo Lizbonska pogodba. Mm, tisti, ki ste bili tukaj Eh, že prej, ko je stopila prejšnja pogodba v veljavo, ste to videli. Skupaj z vami bomo pregledali, ali je treba spremeniti še kak del člena 15, eh, če se bo pojavila še kakšna pobuda, kako unijo narediti še bolj pregledno. Hvala. Now, questions, please mind the time limits. Mrs. Sommer. Gospa Sommer, eh, pa prosim, držite se časa za govor. Hvala, predsednik poročevalec ima prav. Veliko poslancev se je zamenjalo, parlament je deloma napolna novo zaseden in tudi naš odbor. Sama nisem nova poslanka, sem pa prvič prisotna v tem odboru. In uh, spoznala sem, kako težaven je bil ta dosi v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Moram eh, priznati, da doseja ne poznam podrobno, kajti nisem bila v prejšnjem mandatu članica tega odbora. Strinjam se z zahtevo po preglednosti, to je načelo, eh, ki ga podpiramo, državljan ima pravico do tega in komisija je to podčrtala. Gre za demokratičen dostop do dokumentov. Postavlja pa se naslednje vprašanje in eh, s tem se je ukvarjala tudi dosedanja razprava, kako daleč gre ta pravica kje se konča preglednost in kje se začne varovanje podatkov. V prejšnjih dneh, dveh točkah smo veliko govorili o varstvu podatkov. Kaj je z našim lastnim varstvom oziroma z, podatk, z varstvom podatkih parlamenta? Ogledala sem si, kaj je bilo sprejeto v prvem branju in če si ogledam na primer šesti člen, potem se mi skoraj zavrti v glavi kajti to se prav gotovo da tolmačiti tudi na naslednji način. Zapisnik katerega koli srečanja, če pogledamo samo parlament, torej tudi če gre za kakšno tehnično srečanje, bi morali objaviti ta zapisnik. To se mi sploh ne zdi izvedljivo. Zelo se bojim, da bi to pomenilo ogromno administrativno breme. Uh, S tem bi se povečali, bi se povečali tudi birokratski stroški. In uh, zavrti se mi v glavi tudi, če razmislim o tem, da bi morali objavljati zapiske, naprimer moje nacionalne delegacije, da bi tudi to moralo biti javno in dostopno za evropskega državljana. Uh, ali pa, naprimer, kaj je s pismi, ki jih dobijo poslanci, kaj je s pismi, ki jih poslanci v okviru svojih dejavnosti pišajo komorkoli že, kaj je z, našim, z našo elektronsko pošto, bo tudi ta javna. Kot sem povedala, doseja ne poznam 100 odstot, odstotno, ampak šesti člen se mi zdi, da se da interpretirati v to smer. Morda je ta člen tudi preveč nasplošno zastavljen. Morda bi ga morali bolj podrobno eh, določiti. In potem eh, člen sedem, vidik držav članic. Ta sedmi člen se mi zdi takšen, da odzema nacionalnim parlamentom pristojnosti. Morali bi poskrbeti za to, da bodo tudi nacionalni parlamenti dali na razpolago javnosti svoje dokumente. Če kakšnega dokumenta ne želijo javno obravnavati, pa bi morali utemeliti, zakaj to ne poteka javno. Dejansko pa ne dobijo nobenega jamstva za to, da se dokument konec koncev ne bo javno obravnaval. In kdo je tisti, ki sploh na koncu odloči o tem, ali se dokument javno objavlja ali ne. Eh, ne vem, če sem vse prav razumela, ampak zdi se mi, da je to, kar je bilo sprejeto v prvem eh, branju, moč razumeti ravno tako, kot sem to sedaj predstavila. In glede na to, da imamo veliko novih poslancev, torej imamo nov parlament po volitvah, si moramo načeloma postaviti naslednje vprašanje, tudi v drugih odborih ali ta novi parlament nima pravice do tega, da bi prvo branje ponovili. Gre za zakonodajno, za, zakonodajni akt, ne gre zgolj za stališče parlamenta. In zato se postavlja vprašanje, kako pristopiti k drugemu branju. Kajti pri zakonodajnih aktih je tako, da v drugem branju delamo na osnovi skupnega stališča sveta, lahko ponovno vlagamo predloge sprememb, vendar pa v tem primeru ne naših lastnih, ampak lahko delamo samo na osnovi predlogov sprememb, ki so bili uloženi v prejšnjem zakonodajnem obdobju na temo prvega branja. Te lahko ponovno uložimo, drugih pa ne. In zato se mi zdi, da je to za nov parlament po volitvah zelo nezadovoljujoče. Naš poslovnik nam da možnost, govorim o členu 59, na novo izvoljeni parlament lahko ponovi prvo branje. Dobro bi bilo, če bi se poročevalec izrazil o tem mojem mnenju, morda tudi predstavnik eh, sveta. Meni se zdi to eh, smiselna, eh, smiseln predlog. Tudi zato, ker se bomo z dosejem še veliko ukvarjali v prihodnosti. In še nekaj, Lizbonska pogodba bo verjetno stopila v, eh, v veljavo, jer si so rekli ja, ampak sedaj je vse odvisno od tega, kako bodo stvari potekale na Češkem in na to v Združenem kraljestvu. In postavlja se vprašanje, ali je smiselno pred obveljavo Lizbonske pogodbe sploh sprejeti takšen dosje oziroma se lotiti drugega branja. Kajti v drugem branju se lahko zgodi, da pride do dogovora, torej da je to zadnje branje. Ali ne bi bilo bolje, če bi počakali na Lizbonsko pogodbo? Tudi tukaj bi bilo dobro, če bi poročevalec eh, kaj povedal o tem. Nasplošno pa se želim poročevalcu zahvaliti za njegovo pripravljenost na sodelovanje z poročevalci v Senci. Eh, ta dosej je izredno pomemben tako za evropske državljane, kakor tudi za parlament. Pomemben je za Evropski parlament, za nacionalne parlamente in nasploh za evropske institucije. Prosim za razumevanje, moram sedaj zapustiti ta sestanek, imam pomembno srečanje delegacije, ampak v duhu bom prisotna, ter tudi moji sodelavci bodo prisluhnili vašim odgovorom. Gospa Hautala, puhun tässä nyt vihreiden varjoesittelijänä ja Želim spregovoriti kot poročevalka v senci zelenih. Kot gospod Cashman imam tudi jaz nekaj ozadja že pri tem doseju. V svojem prejšnjem življenju sem napisala poročilo tudi o tej temi. Leta 2001 pod švedskim predsedstvom smo dobili dobre rezultate in priznamo, da je bilo tudi nekaj pomankljivosti, niso bile vse definicije zelo transparentne, ampak potrdili smo, da bi Evropska unija morala si prizadevati za kar se da veliko preglednost. To je zelo pomembno. Mislim, da nihče ne bi rad šel domov in voljivcem povedal, da se je Evropska unija odločila tukaj iti korak nazaj. Povedati moramo, da je Evropska komisija podala predlog, ki ne govori samo o uh, so definiranju vsega tega. In gre za transparentnost, ki jo moramo zagotoviti na vseh ravnih. ta osnutek sklepa. Tukaj je zanimivo, da smo lahko delali na ta način in predlog komisije si bo moral ogledati tudi pravno situacijo, kakšen je učinek Lizbonske pogodbe in tako naprej. Mislim, da je tukaj poročevalec na pravi poti. Imamo tristranska srečanja s komisijo in švedskim predsedstvom in radi bi razjasnili določena vprašanja v mnenju. Morda je prišlo do nekaj nesporazumov in gospe Somer je treba zagotoviti naslednje. Mislim, da nacionalne delegacije ali parlamenti ne bodo obvezani, da podajajo poročila. Tukaj gre za institucije. Institucije so tiste, ki so v osmih letih morale upoštevati pravila. To ni bila nikakršna katastrofa. Zelo funkcionalno je bilo, da so bile vključene vse institucije. Zelo dobro je, da je gospod López Aguilar pisal pravni službi, tako da bomo lahko dobili odgovore na določena vprašanja. Na seznamu vprašanj, in tukaj bi rada opozorila na naslednje. Gre za to, kako bo komisija obravnavala zakonodajo. Po finski ustavi je zakonodaja vse, kar ima upraviti z dožnostmi in pravicami državljanov. Komisija pa pravi, zakonodaja je vse, kar ima upraviti z dožnostmi in pravicami državljanov. Eh, s čimer se ukvarjamo po postopku soodločanja. Moramo si ogledati, kako bo na to vplivala Lizbonska pogodba in tudi, kaj o tem pravi pravna služba. Še enkrat bi vas rad opozoril, da smo že pozni. Zato vas resnično prosim, da se držite časovne omejitve. Gospod De Jong, potem pravna služba, gospod Barilo, najprej pa gospod De Jong. Izvolite. Hvala. Zelo kratek bom. Mislim, da ne smemo podcenjevati pomena tega dosjeja. Med evropskimi volitvami smo videli, da prihaja do pomankanja zaupanja strani voljivcev. In delno je krivo tudi dejstvo, da je odločanje znotraj institucij, mislim predvsem na svet in komisijo, neka uh, črna lukna za ljudi. Uh, ljudje tega ne poznajo. Sam sem nov v tem odboru in v Evropskem parlamentu. Eh, ne bom vznemirjal tega procesa, ampak moramo upoštevati, da je to pomembno področje in da potrebujemo svež pogled na to. Ne strinjam se s kolegico Zomer v smislu, da bi morali ponovno pregledati uh, to zakonodajo, da bi postali še bolj striktni. Uh, pravzaprav bi morali biti bolj uh, odprti, manj omejujoči. In komisija si je v osnovi prizadevala za to. Osnovna točka, osnovno stališče moje skupine je, da če morajo biti prošnje zelo specifične, je to lahko tudi del problema. Če želite dostop do informacij kot državljan, morate vedno jasno povedati, česa si želite. Jaz kot državljan želim vedeti to in to, kaj se dogaja v podnebnih spremembah, naprimer, ali v zvezi z Europolom. Lahko povem, da v moji državi na nizozemskem imamo izkušnje s takšnimi vprašanji. In veliko birokracije je povezane s tem, da ljudem zagotovimo odgovore. Sam sem poročevalec v senci uh, GUE in zagotavljam poročevalcu, da bom si vsekakor prizadeval za čim boljše sodelovanje in da uh, ta črna luknja postane malo bolj jasna. Hvala. Morda Evropska pravna služba želi kaj dodati k temu. Postavljenih je bilo nekaj vprašanj in tudi sam sem vam pisal pismo, ki se ukvarja z določenimi od teh vprašanj. Gospod Perilo, morda iz pravne službe, izvolite. Mm, first, uh... Hvala, predsednik. Naj, najprej eh, pritrdim temu, kar je povedal Michael Cashman uvodoma. Dejansko, ko sem bil uh, mlad deček, se iz šole spomnim, da smo ob uh, vhodu v zbornico naleteli na zapis uh, Transparenca je demokracija podpisano z Michael Cashman. Tako da smo v pravni službi izredno veseli, da lahko sodelujemo s to živo legendo, uh, ki je Michael Cashman. A big uh, ping pong player. Michael Cashman je omenil gročo Marksa in uh, on je uvedel politiko ping-ponga, še celo preden je predsednik eh, Nixon to uporabil v svojih odnosih med eh, ZDA in Kitajsko. Michael Cashman je postavil nekaj jasnih uh, vprašanj predsedstvu in komisiji in sam nisem slišal jasnih odgovorov. Samo žogica je bila poslana nazaj Evropskemu parlamentu. In uh, tako ne smemo postopati pri uredbi 10 skozi 49. Postopek, kakršnega je predlagal gospod Kešman, eh, torej da bi imeli trialog na visoki ravni, uh, bi bil pravi način. Za pravilno obnovo te uredbe. Veliko vprašanj je bilo postavljenih v povezavi z možnostjo tega, da bi ponovno vložili predloge sprememb, ki so že bili odobreni na zasedanju marca in da bi morda ponovno potrdili. Uh, prvo branje. Naj vas spomnim, da prvega branja sploh ni bilo, ampak eh, je prišlo do odobritve vseh predlogov sprememb. Poleg tega pa je komisar tudi zauzel stališče o teh predlogih sprememb. Zato sedaj trenutno ne obstaja potreba potem, da bi ponovno sprejemali prvo branje, ki ga ni odobril Evropski parlament. Bolj smiselno bi bilo ponovno začeti trialog na visoki ravni med parlamentom, svetom in komisijo. Gotovo bo pravna služba odgovorila na pismo, ki ste nam ga poslali. Zaenkrat pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Sedaj pa dajemo besedo spet poročevalcu, gospodu Kešmanu. Hvala, predsednik. Kratek bom. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k razpravi. Škoda je, da gospa Somner več ni prisotna, kajti ona je podala najdaljši prispevek. Zato se bom obrnil neposredno na njo. Ampak samo zato, da ji, ji podam določena zagotovila, ter tudi vam, eh, gospod Busutil, to je moj cilj v življenju, da vam eh, dajem zagotovila. Naj povem naslednje. Združeno kraljestvo je ratificiralo Lizbonsko pogodbo. Ne verjemite govoricam iz rumenega tiska in izhodnikov. Če torej, osnutek, ki ga sprejmemo, posname, postane zakon in ko poteka takšna ratifikacija, ko je zakon enkrat sprejet, bi potem potrebovali nov postopek ratifikacije. Če bi se to zgodilo, potem, eh, Lizbonsk, potem Združeno kraljestvo več ne bi bilo del Lizbonske pogodbe, ampak bi razpravljalo o umiku iz nje. Torej, pustimo to ob strani sedaj pa prvega branja nimamo zato, ker smo želeli pustiti naše možnosti maksimalno odprte in o tem danes tukaj govorimo. Moj dober prijatelj iz pravne službe, z njim se izredno strinjam, še zlasti glede tega, kar je povedal o meni, ampak mislim, da je pot naprej sedaj ta, da se srečajo poročevalec in poročevalci v senci in da te, da razjasnimo te nejasnosti, ki jih je razširila komisija. Sam se tudi lahko grem ping-pong in lahko na enostaven način izbrišem skrbi, ki so povezane z šestim in z sedmim členom. Ampak priporočam trialog. Potrebujemo ustno vprašanje na plenarnem zasedanju novembra, na osnovi prispevka eh, pravne službe, ki bo podana kot odgovor na pismo, ki ste ga poslali predsednik. To bo sicer razdelilo parlament, ampak eh, zato se pač gre pri politiki. Nikoli ne smemo vzeti argumentov v hiši ali pa argumente naših državljanov uh, kot samo po sebi umevne. Hvala lepa. Mislim, da smo sedaj končali razpravo. Gospa Alfano, prosim, bodite kratki. Grazie, presidente. No, io sono totalmente d'accordo con... Eh, Hvala, gospod predsednik. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Kašman. In eh, prav gotovo moramo prositi pravno službo za določene pojasnitve o tem, kako bo Lizbonska pogodba vplivala na tak na ta dosje. Prav tako menim, da bi morale vse agencije in uh, telesa spadati v okvir te uh, uredbe in uh, da bi morali izpolnjevati zahtevo po preglednosti. Danes bi morali bolj kot kadar koli drugače, um, druge, povdariti, da parlament ne sme popuščati pri tej uredbi. Naša podpora obstaja, zauzemamo se za več in ne manj preglednosti. In uh, vse skupaj ni odvisno od mnenja pravne službe. Pomislimo tudi na mednarodne sporazume, naprimer na SWIFT, na zahtevo o dostopu do ključnih eh, sporazumov, ki so bili sprejeti, naprimer, če pomislimo na sporazum med EU in Libijo. Če gospod Busutil, nakratko. Mislim, da je nujno pomembno, da bi bil na tej točki sklican sestanek poročevalcev v senci, da se odločimo o postopku naprej. Kajti, če obstajajo nesporazumi, bi morali te umakniti spoti in to, kar se da k malu. Na osnovi tega sporazuma pa bi potem pod Michaelovim vodstvom in s pomočjo poročevalcev v, sa, v senci določiti, kako pa stopati naprej. Any, any, any ali imate še kakšne druge pripombe, morda strani predsedstva ali komisije pred zaključnimi pripombami uh, poročevalca? Gospod Kašmen, um, eh, bom samo ponovil to, kar sem že povedal, veselu, veselim se sodelovanja z poročevalci v Senci in priporočam, da bi novembra na plenarnem zasedanju zastavili ustno vprašanje na osnovi podatkov pravne službe. Dobro, potem je to to. Sedaj smo, se strinjamo glede uh, nadaljevanja postopka. Nadaljevali bomo tako, kako je predlagal gospod Kašman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 Uh, hvala predsednik najprej eh, bi vam želela povedati da smo danes zjutraj imeli dobro razpravo povabljena sem bila v odbor afet tam je potekalo glasovanje o mnenju o mojem eh, poročilu ki ga je pripravila sara ludford dobili smo dober izid glasovanja, 51 za. In eh, to je tudi smer, ki jo predlagam eh, v poročilu o liberalizaciji vizumskega režima za Zahodni Balkan. To poročilo odpira uh, vrata, upam, da bo uh, Eh, končno glasovanje v odboru in pa na plenarnem zasedanju dobro. Smer, ki jo predlagam, je naslednja. Bosno in Hercegovino in Albanijo bi že sedaj začasno eh, ustavili na seznam za šengensko območje. Vizumske zahteve pa bodo odpravljene samo takrat, ko boste obe državi izpolnili vse eh, zahtevane kriterije. Rada bi vam sporočila novosti po mojem obisku v Sarajevo prejšnji teden. Ta obisk je bil izredno koristen. Dva dni sem se pogovarjala z različnimi predstavniki vlade. Um, seznanili so me za vsemi novostmi. V nekaj tednih so izpolnili skoraj 90 odstotkov še preostalih kriterijev. Dokazali so, da imajo skupni cilj, to je liberalizacija vizumskega režima za vse državljane Bosne in Hercegovine. O tem smo razpravljali že prejšnji teden, namreč o tem, da je predlog komisije Julija izpustil Bosno in Hercegovino in da je s tem postavil bošnjake v izredno težko situacijo. In sedaj po obisku Sarajeva lahko potrdim, da lahko te politične razmere, ki so že zelo težavne, postanejo še bolj zapletene, če oblastem ne bomo poslali pozitivnega signala, potem ko so resnično dosegli velik napredek. Vključili so tudi ukrepe za boj proti korupciji, pranju denarja, financiranju eh, terorističnih dejanj. Prav tako so dosegli zelo težek sporazum o izmenjavi policijskih podatkov. Naslednji teden bodo začeli izdajati biometrične potne liste. Tukaj sicer obstaja določena zamuda, ampak ne pričakujejo kakšnih večjih držav, tako da računa na to, da bodo izdali približno 60, 65 tisoč biometričnih potnih listov do konca tega leta. Eh, visoke predstavnik strani komisije je prav tako priznal, eh, da je bil dosežen pomemben napredek in zato mislim, da bi morali postati, poslati močen signal oblastem, da jih sedaj lahko začasno uvrstimo na pozitivni seznam, ko bodo izpolnili še preostale kriterije. Na ta način ne bomo izgubljali dragocenega časa s tem, da bi ponovno revidirali direktivo. Gre za to, da ne bi po nepotrebni izgubljali tega časa. Rada bi dodala nekaj stavkov. Uh, Eh, tudi o Kosovu. Želimo najti dobro formulacijo v poročilu. Gre za zelo občutljivo vprašanje in eh, upoštevati moramo različna stališča posameznih držav članic. To skušamo doseči v sodelovanju z obema poročevalcema v Senci, eh, Ana Marija Kraca-Bild in pa eh, z Saro Latford, ki se ima ponovno zahvaljujem za dobro sodelovanje. Kar se tiče Kosova, bi želela povdariti to, da je to edini del Zahodnega Balkana, ki je bil popolnoma izpuščen iz eh, procesa vizumske liberalizacije. Vem, da je to občutljiva zadeva, ampak menim, da moramo najti rešitev tudi za Kosovo. Kako torej njegove ljudi vključiti v liberalizacijo vizumskega režima. Zaključila bom s pismom, ki sem ga dobila danes zjutraj. Številni študenti, ljudje iz mlade generacije so stopili v stik z menoj. Bila sem v Sarajevu in uh, dobila sem veliko pisem, uh, ki potrjujejo na tem, da sem jim zdi moja podpora v tem uh, času pozitivno sporočilo. Dobila sem uh, pismo iz Bihača, ki ni predaleč od Slovenije. Ampak zaradi zaprtih meja se jim zdi že Slovenija stoletja daleč stran. In uh, njihovi prijatelji, sorodne generacije iz eh, sosednjih držav lahko že danes prosto potujejo, oni pa ostajajo talci njihove politike in mislim, da lahko za njih naredimo veliko dobrega v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala, gospa Fajon, za te posodobitve in tudi za vaš predlog glede Albanije in Bosne. Sedaj bomo slišali predstavnika komisije. No? Uh, yes, please. Izvolite. Prosim, da se predstavite. Euh, Strani komisije bi rada povedala naslednje. Imeli smo Torej, bil je postavljen časovni rok za te države in to ni bilo zapisano v predlogu komisije iz julija. Bosnija in Alba, Bosna in Albanija sta morali predložiti nadaljni poročili, da bi lahko ocenili njun napredek, kar se tiče liberalizacije vizumskega režima. Komisija lahko potrdi, da smo pred nekaj dnevi v začetku oktobra dobili poročili Eh, Bosne in Albanije, eh, kjer je opisan napredek v postopku liberalizacije vizumskega režima. Eh, Za veseljem smo ugotovili napredek, potrjujem tudi to, kar je povedala gospa Fajon. Veliko je bilo doseženega napredka, veliko je bilo izvedenih reform in doseženi so bili nekateri kriteriji iz načrta sedaj ocenjujemo ta um, napredek, o katerem je bilo poročano. Ukrepi, ki so bili sprejeti konec septembra, so prav tako opisani v poročilu. In ko ocenjujemo, ocenjujemo ne samo sprejetje ukrepov, ampak tudi njihovo dejansko implementacijo komisija je z veseljem ugotavlja, da je dobila tudi veliko podpore pri nadzoru izvajanja teh ukrepov in s tem delom bomo tudi nadaljevali. Pred nekaj minutami je odbor AFED potrdil, da bomo nadaljevali, kako je načrtovano. Ukrepi, ki so bili objavljeni konec eh, septembra, um, pa eh, so takšni, da je potrebno sedaj preveriti tudi njihovo implementacijo. Torej, poročila smo dobili šele pred nekaj dni, zato moramo najprej izvesti tudi analizo, na to pa bomo eh, pote, eh, preverili, kakšna je situacija na licu mesta. To velja tako za Bosno, kot tudi za Albanijo. Dobili smo pa tudi poročila iz Črne Gore in iz Srbije. In načrtujemo da bi poslali misije v Beograd in pa v, Podgo, eh, v Podgorico naslednje, eh, v naslednjih tednih in prav tako tudi eh, na Kosovo. Te ocene bomo, torej te obiske bomo izvedli naslednji teden in takrat si bomo ogledali, ali so bili izpolnjeni tudi ostali manjkajoči kriteriji. Naš namen je, da bi potem eh, v začetku novembra predstavili rezultate teh ocen. Torej, kot sem rekla, bodo te uh, ocene izvedene naslednji teden za Srbijo in za, uh, za Črnogoro. In če imate kakšno vprašanje, bomo z, z veseljem odgovorili na nje. Hvala lepa, gospa Gagu. Sedaj imamo cel seznam govornikov. Prosim, da se držite časa za govor. Prva je gospa Kraca Bild. Hvala, predsednik. Kot eh, poročevalka v senci za odbor Libe se z veseljem strinjam s prijateljico in kolegico Tanjo. Pozdravljam napredek, ki je bil dosežen, eh, še posebej napredek, ki je bil dosežen v Bosni. Eh, tudi sama sem bila v stiku z sodelavci iz urada visokega predstavnika za Bosno in napredek dokazuje, da politična pogojnost deluje, če smo dovolj strogi pri njej. Rada bi povedala tudi to, da je naš pristop enak. Vsi si želimo, da bi pospešili postopek liberalizacije vizumskega režima za Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo in Črnogoro. V EPPED si prizadevamo za to, da bi pospešili ta postopek. Ampak razlika med nami in uh, poročilom je ta, da si želimo biti iskreni z temi ljudmi. Ne želimo jih zavajati, želimo jim povedati, dobrodošli ste, ko boste za to pripravljeni. Razlika med aneksom 1 in 2 je uh, pravno vprašanje, ali si v, pri eni prilogi ali pa v drugi. Ne moreš biti v obeh, ne moreš biti v, na pozitivnem seznamu za zvezdico. Uh, To, kar želim povedati, je naslednje. Bodimo iskreni, bodimo pravičeni do teh ljudi, sporočiti jim moramo. Dobrodošli ste, skoraj ste že tam, ampak dokončati morate svoje delo, šele na to boste sprejeti in to z enakimi pravili kot vsi drugi. Potem drugič, želimo biti realistični in tu je drugo, eh, druga razlika v primerjavi s poročilom poročevalke. Želimo si predstaviti takšen predlog, ki ne bo žrtev nekakšnih vertikalnih dosjejev. Svet ne bo sprejel eh, prenosa pristojnosti pri odločanju, torej prenosa pristojnosti iz sveta na komisijo. In ravno to je, kar pročevalka predlaga. Da, torej, ko bi enkrat komisija podala pozitivno poročilo, potem bi brez nadaljne resolucije sveta, oprostite, brez nadaljne eh, uredbe sveta, bi odpravili vizumske zahteve. To, kot veste, ni možno. Zakaj torej ne bi, kakor predlagamo mi, zakaj ne bi pospešili eh, celotnega postopka, zakaj ne bi prosili komisije, da kar se da hitro predstavi poročilo svetu. Eh, in na to, ko bodo kriteriji izpolneni, ne bo nobenih razlogov več za, spor, za spore. Eh, imeli bomo hiter postopek tudi za sprejetjem nove uredbe sveta Eh, sveta. Mislim, da je to najbolj iskren in realističen pristop in na ta način lahko zagotovimo, da bodo vse institucije v Evropi poslale enako politično sporočilo ljudem eh, Bosne, Makedonije, Srbije, Črne in, eh, in Črne gore. Zahvaljujem se objema poročevalkama v senci, oziroma poročevalki in poročevalki v senci in upam, da bomo nadaljevali za konstruktivnim dialogom. Gospa Kinga Gonc. Hvala, vesela sem, da lahko nadaljujemo za to razpravo. Rada bi vse spomnila na to, da ta odločitev ni samo tehnična odločitev ali pravna odločitev, ampak je zelo politična odločitev. Vsi se strinjamo s tem, da je stabilnost balkanske regije v interesu celotne Evropske unije. Ne gre samo za vizumsko vprašanje. Moj vtis je naslednji. Če ne bomo sledili predlogom Tanje, potem eh, bomo tvegali eh, hudo ločnico med trimi državami, bodo, eh, kjer bodo odpravljene vizumske zahteve in Bosno in Albanijo, kjer te zahteve ne bodo odpravljene. In glede na poročilo, ki ga je predstavila Tanja na podlagi njenega obiska in na osnovi tega, kar je predstavila komisija o poročilu, ki ste ga predložili um, Albanija in uh, Bosna, takšna ločnica ne bi bila priporočljiva, kajti tudi Bosna in Hercegovina ter Albanija sta zelo uh, močno napredovali in sta blizu prostovizenskemu režimu. Zato mislim, da je politično, da bo politično sporočilo uh, zelo drugačno. Če rečemo, da samo tri države dobijo uh, liberalizacijo vizumskega režima, oziroma če rečemo, eh, da uh, bodo to sprositev dobile vse države Jasno sporočilo mora biti takšno, da ko bodo države izpolnili potrebne uh, zahteve, bodo lahko te države neposredno vstopile v. Uh, um, sistem brez vizumov. Kajti tukaj moramo upoštevati pomembno stabilnosti te regije. Vemo, da je to izredno nestabilna regija in naša politična odgovornost je, da poskrbimo, da ne ogrožimo te stabilnosti. Zato se strinjam s tem, kar je predlagala Tanja in upam, da bomo našli takšno rešitev, da ne bomo pogled poglabljali razlik med temi državami, ampak da jih bomo motivirali pri njihovem približevanju Evropske unije. Hvala lepa, gospa Latford. Hvala. Gre za politično in tehnično odločitev, ko odločamo o brezvizumskem režimu za Zahodni Balkan. In ne sme biti pomankanje pomankanja jasnosti. Nikakor ne želimo zmanjšati pomembnosti kriterijev, ko gre za varnost mej, za uh, eh, kazanski pregon, za uh, nadzor meja in tako naprej. V nikogaršnem interesu ni ne za države kandidatke, ne za Evropsko unijo, da bi zmanjševali pomen teh kriterijev. Kar je politična odločitev, pa je naslednje ali želimo poslati signal, da ni nobenih uh, drugih omejitev za prostovizumski režim, kot pa to, da izpolniš kriterije. In menim, da moramo poslati ta signal. Rada bi izpostavila odločitev iz odbora AFET, da se podpre moje mnenje. Torej, eh, glasovi so bili 51 za in samo 8 glasov proti. Torej, obstaja čestrankarsko soglasje, da podpremo takšen postopek. Gospe Kraca, bi rada povedala naslednje. Gre za to, da si želimo, da bi vseh pet držav Zahodnega Balkana vključili v uh, nek pravni sistem. Uh, implementacija pa je odvisna samo od tega, kdaj bodo vlade in te države sposobne izpolnjevati kriterije in standarde na ta način, da bodo komisije eh, ocenila, da to dela dovolj dobro. Ni od držav to odvisno, komisija mora odločiti o tem. Vsi se strinjamo s tem, da potrebujemo dialog in s tem eh, bi naslovila tudi vprašanje na komisijo in na svet. Torej, če vam ni všeč pristop za zvezdico, uh, morda nismo bili dovolj jasni. Uh, torej, naj povem, da kar se želimo, čemu se želimo izogniti, je, da bi potrebovali popolnoma nov predlog od komisije naslednje leto, da bi torej morali ponovno začeti celotni pravni proces, predlog komisije, na to bi se to vrnilo svetu in tako naprej. Želimo, da bi bili vse te države vključene v en pravni inštrument. Seveda pa ne želimo omalovaževati teh, teh kriterijev upamo samo na to, da bodo ljudje pritisnili na svoje vlade in da bodo vladam jasno povedali, da je možno doseči brezvizumski režim, ko bodo izplavljeni kriteriji. To je razlika pri tej pri tem pravnem instrumentu. Ne gre za to, da bi želeli zmanjševati pomembnost kriterijev. In še nekaj. Uh, obstaja še en problem. Uh, Eh, če eh, preostalima dvema institucijama ni všeč naša ubeseditev, morda lahko predlagajo nekaj boljšega. Ampak gre za bistveno izbiro. Želimo povedati naslednje. Eh, vsi se strinjamo s končnim ciljem, ampak obstaja ta dva načina, kako to doseči. Ne smemo zmesti teh ljudi. Gospa Fajon in jaz se strinjava, tudi odbor AFET je podprl naš eh, predlog, da bi torej vse te države vključili v en pravni inštrument. Eh, komisijo prosim tudi naslednje. Torej, dobili so poročilo Bosne in Hercegovine in Albanije. Eh, to poročilo, ti poročili bodo torej ocenili in obljubili so tudi misije na licu mesta. Kdaj se bodo te misije zgodile? Odbor AFET je sprejel tudi moj predlog spremembe, da bi imeli mesečne ocene strani komisije, torej tistih držav, ki se ne bodo sedaj neposredno kvalificirale. Dobro bi bilo, če bi bila komisija proaktivna, ne samo, ko gre za ocene, ampak tudi, ko gre za misije na licu mesta. Ali lahko komisija pove, kdaj bo izvedla misije na licu mesta v Bosni in Hercegovini in Albaniji? In še zadnje, kar bi želela povedati, se nanaša na Kosovo. Kako je povedala gospa Fajon, Strinjamo se s tem, da je potreben pragmatični pristop. Potrebujemo uh, napredek tudi v dialogu o uh, vizumih za Kosovom, da bi torej lahko predstavili roadmap za liberalizacijo vizumskega režima. To seveda mora temeljiti na naslednji formuli. Odbor uh, AFET mora podpreti to, da to nima nobenih. Uh, nobenega vpliva na odločitve držav članic, ali eh, želijo eh, prejudicirati status eh, Kosova. No Številne države članice so prepoznale samostojnost Kosova, pravijo, da resolucija Varnostnega sveta tudi več ne velja, da to več ni, da to več ni Torej, gre za um, vprašanje pristojnosti držav članic, gre za rešitev uh, ubeseditve v povezavi s tem, kako rešiti oziroma kako jasno povedati, da to ne preducira statusa Kosova. Afet je bil v povezavi s tem do sedaj jasen in upam, da bo tako naredil tudi odbor Libe. In upam, da bo se eh, gospa Kraca Bil zauzemala za to tudi v skupini EPPED, tako da bomo lahko nadaljevali v tej smeri. Torej, ne povdarim, da ne želimo uh, uvesti nekakšnih olajšav za odpravo vizumskih zastev za Bosno in Albanijo. Seveda morajo izpolniti kriterije, ne želimo pa si, da bi potrebovali nov zakonodajni predlog strani komisije, ki bi začel celoten postopek znova. Želimo, da bi bili vključeni takoj, ko bodo izpolnili vse kriterije in resnično ne razumem ugovorov komisije in sveta temu pristopu. Če gre samo za pravno vprašanje, sem pripravljena ponuditi tudi svojo pomoč. Najlepša hvala vsi se zavedamo tega, da je gospa Latford napisala mnenje, ki so ga potrdili v odboru AFIT. Vem, da gre za zanimivo področje, vendar pa vas prosim, da ste čim krajši, zaradi tega, ker moram zaključiti sejo do pol enih. Zato vas prosim, da se držite časa. Gospa Ernst. Ja. Hvala lepa. Sem poročevalka v senci v moji politični skupini in najprej bi sem rada iz vsega srca zahvalila gospa Fajon. Prihajam iz Nemčije, vem, kako zelo pomemben je vaš predlog in kako zelo pomembno je za regijo, da končamo z izključevanjem in da vsaj naredimo korak naprej. Torej, ne gre samo za to, da Bosna in Hercegovina in Albanija napredujeta na poti proti belemu seznamu, ampak da damo tudi možnosti Kosovo. Zato si zelo zauzemam, da bi dali možnost Kosovu kakršnokoli bo že obeseditev, zato prosim komisije, da to še enkrat pregleda, mogoče, da pri tem upošteva tudi koncept drugih držav pri tem problemu. Zato prosim, da storimo vse, kar je mogoče, zato da sprožimo dialog v zvezi z liberalizacijo viznega režima za Kosovo, kajti to je zelo pomembno za državljane, ki tam eh, že živijo, niso namreč v ugodni situaciji, zato je nujno, da dobijo strani Evropske unije pozitivno sporočilo in da čutijo, da se vrata odpirajo. To je zelo pomembno za politično ozračje v tej državi. Zato toplo priporočam, da se potrudi, potrudimo za vzpostavitev dialoga s Kosovom. Smo pripravljeni podpreti vsakršno ubeseditev, ki gre v to smer. Hvala lepa. Mrs. Zanoka. Gospa Zanoka. Chairman, uh, Gospod predsednik, skušala bom biti čim krajša. Popolnoma podpiramo stališče poročevalke, to smo povedali tudi v razpravi septembra na prena zasedanju. Kot predstavnica skupine zelenih pa bi rada opozirila na to, da imamo ločeno stališče glede uporabe biometričnih podatkov in če Uporaba biometričnih potnih listov ne bi bilo eno od meril, mislimo, da bi bil postopek hitrejši. Vem, da smo manjšina glede stališč. Naše stališče je bilo manjšinsko tudi glede Srbije, vendar pa bi rada opozorila, da moramo preveriti učinkovitost biometričnih podatkov in pa tega, da se vključi to med merila. Podpiramo tudi mnenje Sari Latford iz odbora AFIT. Thank you, Mr. Bonds. Hvala lepa, gospod Bonds. Gospod predsednik, naša stranka bi podprla poročevalko. Povedal bom zakaj. Bosna in Hercegovina je eh, država, ki je muslimanska država, ki morajo poštivati šariatsko pravo v ustavi in to bi bila možnost za terorizem. Torej govorim o državljanih tretje države, ki bi lahko iskali zatočišče v tej državi. Zato mislim, da ne bi smeli dopustiti prostovizni režim za te države. Zato se moramo zaščititi. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da moramo razumno ukrepati. in eh, to bi storili, če bi upoštevali poročilo eh, gospe Fajon in mnenje gospe Latford. Upoštevati pa je treba tudi to, kar je povedala gospa Korata. Seveda moramo imeti enaka merila za vse in enako izkorišče. Kako bi pa lahko zagotovili enakopravnost, če bi Srbi in eh, Hrvati v Bosni lahko prosto potovali zaradi svojih močnih sosed. Nažalost pa bošnjaki nimajo velike sosedne države v regiji, ki bi jih podprla. Zato mislim, da ne bi smeli sprejemati odločitve, ki bi sprožale nova trenja v tej regiji države, ki ne izpolnjujejo vseh meril, bi morale ravno tako imeti dostop do prostovirnega režima, če bi izpolnile takoj, ko bodo izpolnile vsa eh, merila. To je seveda pomembno. Tudi ko govorimo o boju proti organiziranem kriminalu in seveda ne moramo govoriti kar tako nasplošno o terorizmu in reči, da nekdo ne more, imeti, ne more prosto potovati zaradi tega, ker je terorist. Naslednji. Rad bi dodal k tej občutljivi sliki regije. Balkanski narodi mešano živijo že stoletja med seboj. V vsaki državi je situacija drugačna. Drugačna in tu enaka v tem, kako zelo občutljiva je situacija v teh državah. Takšna situacija na Kosovo, v Makedoniji, v, na Hrvaškem. Kosovo pa je seveda najbolj občutljiva država. Glede na to, kako veliko je teh občutljivosti v teh državah, mislim, da ne bi smeli diskriminirati zato, da ne bi še poglobili razkol med temi narodi. Vse moramo obravnavati enako. Naj bodo institucije v teh državah stabilne ali pa ne. Sam menim, da bi bilo modro, da najprej upoštevamo tehnična merila, kot so naprimer uporaba biometričnih potnih listov in da bi odpravili obvezo do vizuma za vse države, tudi za Kosovo. Nekateri državljani na Kosovu so še vedno obdržali svoje srbske potne liste. Kot posebnost. Ne bi želeli, da bi državljani iz Kosova bežali iz Kosova zaradi tega, da bi lahko prosto potovali v Evropsko unijo. S tem pa bi seveda izkrivljali realnost in takšen bi bil rezultat našega dela in temu se moramo izogniti in poskrbeti za pozitivna sporočila. Prosim vas, da se držite omejenega časa na eno minuto. Gospa Holmajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Najprej bi rada poudarila, da ne gre za olajšanje viznega režima. Merila je treba še naprej izpolnjevati, vendar pa sem razumela iz teh izjav tudi, da če bi države vključili na beli seznam zvezdicami in bi vseeno zahtevali vize, potem bi to bilo zelo slabo politično sporočilo za države, ker bi menile, da ni treba spolnjevati meril, vseeno pa bi lahko dobili prosto vizni režim. Če pa bi dve državi prenesli iz ene, iz prve priloge v drugo prilogo in jih označili z zvezdicami, vseeno pa bi te dve državi spadali še vedno pod v prvo prilogo bi bilo to zelo zakompliciran sistem, kajti potem bi lahko vse države prenesli v drugo prilogo in jih pač označili zvezdicami, ker bi to pomenilo, da takoj, ko bi izpolnevali merila, potem ne bi več potrebovali eh, vizumov. Zato mislim, da bi takšna situacija lahko bila politično zlorabljena in bi s tem podajali napačna sporočila. Moramo poslati sporočilo, tako kot predlaga gospa Koraca Bild, da mi v Evropskem parlamentu podarimo, da želimo, da te dve državi pridobita prostovizni režim takoj, ko izpolneta vsa merila in da jih takoj vključimo v drugo prilogo na belo, beli seznam. To ni tako zelo kompliciran konstrukt, ne vem, zakaj ne bi mogli tako ravnati. Najlepša hvala, o tem smo zelo dolgo razpravljali. Sedaj bomo dali besedo predstavnici komisije. Prosim, da ste kratki, gospa Gogu. Čisto na kratko popolnoma razumem mnenje in stališče poslancev v tem odboru, ko pravijo, da gre za politično odločitev, ki bi upoštevala potrebe te regije in da bi morali upoštevati politične prioritete. Vendar pa naj vas opozorim na to, da je komisija vložila predlog, ki upošteva te politične potrebe in potrebe potem, da upoštevamo regionalni pristop pri tem predlogu. V predlogu komisije govorimo o Zahodnem Balkanu, ne omenjamo drugih regij, drugih držav, ki bi prehajale iz eh, negativnega seznama na pozitivni seznam. Ne obstaja nobene druge določbe v zvezi spremembami določb, kar se je dogajalo v prejšnjih predlogih. Mi smo za ta predlog, podpiramo ga, to je jasno. Seveda moramo ohraniti regionalni pristop. Za komisijo je to izhodišče za celoten postopek. Gre za to, da bi izpostavili jasne, podrobne časovne načrte. Zato lahko samo potrdim, da je bilo takšno izhodišče za naš predlog. Predlog pa udarja politično voljo komisije, da ohranimo regionalni pristop, vendar pa obstajajo merila. Veliko krat smo že dejali zadevnim državam, da bomo vsako državo posebej ocenjevali po svojih zaslugah in potem, kako izpolnjujejo ta merila. Tukaj bom zaključila, kaj ti mislim, da je stvar jasna. Ohraniti moramo celovit, dosleden pristop in ocenjevati države glede na opravljen napredek. Naj se vrnem na naše izkušnje z Romunijo in zvezdicami. Končna odločitev za izbris zvezdice je bila odločitev, ki je prišla iz sveta na podlagi poročila in predloga komisije, kjer smo ocenili opravljen napredek. Ni šlo za poročilo objavljeno v komisije, ki bi predlagala izbris zvezdice, čeprav je politična volja obstajala. Komisija želi poudariti, da je regionalni pristop naš prvotni cilj, ki ga želimo doseči z našim pristopom. Zato smo v tem predlogu omenjali samo države Zahodnega Balkana, vendar pa je treba postopati po korakih in seveda upoštevati izpolnjena merila v vsaki od teh držav. To smo podarili že veliko krat. Podprle so nas države članice kot tudi parlament. Način našega delovanja v tem postopku bi lahko velja za spodbudo drugim državam v tej regiji. In še nekaj o Kosovu. Komisija bo oblikovala posebno metodologijo za Kosovo, kajti Kosovo je del te regije, ne smemo ga ignorirati. Upoštevati je treba posebnosti eh, te države, kot tudi pravni status te države, kot tudi pristojnosti držav članic, glede na to, če želijo to državo priznati ali ne. Komisija želi v komunikaciji spostaviti poseben postopek za primer Kosova. Najlepša hvala. Potem bomo dali besedo gospe Fajon. To poročilo je bilo zelo kontroverzno. Glasovali bomo v ponedeljek 19. novembra na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Danes glasovanja ne bo. Predloge sprememb pa lahko uložite do jutri opovdne 7. oktobra. Glasovali pa bomo 19. novembra v Štrasburu. Se opravičujem, 19. oktobra, samo nekaj dni po potem, ko se bodo nekateri kolegi sestali zunaj Bruslja, zato smo se dogovorili o tej preložitvi. Rada bi zaključila to razpravo. Zelo sem zadovoljna, ko vidim, da velika večina želi podpreti poročilo in da je tudi gospa Latford dobila večino v odboru AFED za svoje mnenje. Zadovoljna sem tudi da se komisija strinja z uh, smerjo, ki jo omenjamo in upam, da bomo našli pravo zakonodajno rešitev, kako bi lahko vključili Albanijo in Bosno in Hercegovino na šengenski beli seznam in upam, da nam bo uspelo. pred rokom želimo oblikovati še predloge sprememb in upoštevati želje vseh inštitucij. Še enkrat bi rada povdarila, da meril ne želimo znižati. To je treba upoštevati ne želimo razlikovati med državami. Način, kako si pridobiti prosto vizni režim, je enak za vse države. To je povedala tudi komisija. Vendar pa bi si želela, da ne bi izgubljali po nepotrebnem časa še enkrat za to, da bi začeli s celotnim zakonodajnim postopkom. Naslednje leto bodo v Bosni in Hercegovini volitve um, kmalo bodo začeli s kampanjo. Zelo težka je ta situacija za bošnjake, hrvate in srbe, ki živijo v tej državi. Prosto vizni režim bi bila skupna podlaga za vse to, je zelo dobro za njihovo volivno leto, to bi bilo dobro za vse državljane, zato da ne bi še poglabljali razkola v tej regiji. Upam, da bomo dosegli kompromis. Najlepša hvala. Danes bomo nadaljevali z našim delom ob treh popovdne, ko bomo razpravljali o svežnju za azil. Hvala.